el señor presidente. Bueno, amigas y amigos. Dragi prijatelji, prijateljice, gospod komisar, gospod podpredsednik, odpiram današnjo sejo. Prva točka na njem redu je poročila gospe Geringer de Odenberg boljša priprava zakonodaje. Najprej bomo dali besedo gospej poročevalki Keringer Dodenberg. Šest minut imate na voljo, v prvem delu štiri minute in na koncu dve minuti, če želite takoj govoriti šest minut, potem lahko to storite, vendar pa vam priporočam, da najprej izkoristite 4 minute in potem odgovorite na vprašanja v zadnjih dveh minutah. Izvolite, gospa Gerine. E, Hvala lepa, predsedojoči. V skladu z načelo subsidijarnosti pravo Unije oblikujemo tam, kjer je to potrebno. To pravo mora biti jasno, transparentno in razumljivo za državljanje, ampak v praksi stvari